Dobar dan, gospe in gospodje. Ali lahko nadaljujemo z drugim delom našega današnjega sestanka? Sestanka odbora za regionalni razvoj. Naslednja točka na dnevnem redu bo glasovanje. Naše današnje edino glasovanje zadeva letno poročilo 2013 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Gospod Arimo je pripravil osnutek mnenja 14. novembra in rok za vložitev predlogov sprememb je bil 13. november. 84 predlogov sprememb in kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb je bilo pripravljenih preden preidemo na glasovanje, ali bi poročevalec gospod Arimon želel kaj povedati? Ne, hvala. Ali mislite, da moramo preveriti? Gospod govori brez mikrofona. Torej, zastavite vprašanje, pravi predsedujoča. moramo preizkusiti glasovalne naprave. Preizkušamo. Odpiram glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Deluje. It works deluje ali vsem deluje. Ne, ne vidite rezultata, ne, ne, tudi jaz ga ne vidim. Še enkrat bomo poizkusili. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. Tako, deluje. Na koncu bomo imeli elektronsko glasovanje. Začeli bomo najprej z dvigom rok s poimenskim glasovanjem. Odstavek 1. Nova kompromisni predlog. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dve, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe tri, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, zavrnjen. Prehajamo na predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromisni predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani. <laughs> Zdržani, ne, sprejet. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani zdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 4, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 5, za, proti, vzdržani, sprejet. proti. Ste razumeli? Kdo je za še enkrat? Proti, zdržani, sprejet. Hvala. Kompromisni predlog šest, šest torej za, proti, zdržani, sprejet. Prehajamo na predlog spremembe 20, za, proti, zdržani, zavrnjen. predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 7. Tukaj imamo ločeno glasovanje v štirih delih. Glasovanje po delih v štirih delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet četrti del za, proti, zdržani, sprejet. Prehajamo na predlog spremembe 31. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Peter spremembe 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Peter spremembe 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 40 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog sprememb 8. Za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 43. Za, proti, zdržani, sprejet. vzdržani elektronsko preverjanje. Predlog spremembe 43. Elektronsko glasovanje. Ne, ne deluje. Želeli bi elektronsko preverjanje. Odpiram glasovanje. Hvala. konec glasovanja. Zavrnjen. Prehajamo na predlog spremembe 46 za, proti, zdržani, zavrnjen. sedaj pa še končno glasovanje o mnenju s spremembami. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Najlepša hvala. Okay. Our next point in... Naslednja točka na dnevnem redu je mnenje. Ne, ne, ni mnenje. gre za pristaniške pristojbine v najbolj oddaljenih francoskih regijah. Leta 2004 je sprejel, svet sprejel sklep o členu 349 pogodbe o delovanju EU, ki je Francijo dal pooblastilo, da za deset let zniža pristaniške pristojbine za najrazličnejše izdelke, ki so proizvedeni v najbolj oddaljenih francoskih regijah. Komisija je sedaj svetu podala predlog, da bi ta posebni režim eh, za pristaniške pristojbine v najbolj oddaljenih francoskih regijah razširila in da bi, ustan, da bi uvedli nov zakonodajni okvir z 1. januarjem 2015 do 31. Eh, decembra 2020 ta predlog je v posvetovanju in svet ni, svet, svetu ni treba upoštevati stališča Evropskega parlamenta. Lahko pa mm, spreme sklep samo po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Komisija je sprejela predlog, predlog prepozno, zato da bi ga mi obravnavali na sestanku novembra to je eh, postavilo parlament pod velik eh, pritisk, kajti če ta zakon ne bo sprejen pred koncem leta, bo, bo mm, eh, potekel ta zakon in prišlo bo do zakonske praznine. In to, ta ozorec Eh, ki ga je prevzela komisija. O tem se bom pogovorila z novo komisijo. V bodoče mora komisija zagotoviti, da bo pravočasno sprejela eh, predloge za to, da bo lahko parlament jih obravnaval na običajen način, ne pa pod takim pritiskom. Glede na nobka so se koordinatorji strinjali, da predsednica bo pripravila osnutek eh, poročila po, po mm, pravilu številka 15, po poenostavljenem postopku. In, tako bo ta zakonodajni predlog sprejet eh, brez amandmajev, razen če bo eh, nasprotovala ena desetina članov, eh, članov odbor, odbora, bo to bo to, <clears throat> torej o tem glasovanje potekalo decembra na plenarnem zasedanju. Po te razlage ali lahko poslance uh, vprašam, če ima kdo kaj proti? Ne, ne vidim nikogar. Najlepša hvala. Torej. Tako ste mi dali priložnost, da eh, poročilo predstavim na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala. Naslednja točka na dnevnem redu je sprejetje sklepov koordinatorjev. Ali jih imate? They were Ob dveh so vam jih poslali. Želela sem samo si zagotoviti. Okay. It is, it is Dobro. Gospa Krl, zapisano je. Koordinatorji se strinjajo, da bo predsednica pisala, napisala formalno poročilo skladno z zahtevo, ki izhaja iz člena. Formalno. Kolegi, če se strinjate, bomo črtali besedo formalno in potem samo prosili za poročilo prosimo za poročilo in ne za uradno poročilo, kajti to bi trajalo preveč časa. To je to, najlepša hvala. In s tem smo tudi sprejeli sklepe koordinatorjev. No. Na. No. Ah, okay. Thank you. Thank you. Uh, Tako, naslednja točka na dnevnem redu je tudi glavna točka na popodanskem delu zasedanja. In med nami pozdravljam tri više uradnike iz Evropske komisije, iz Direkcije za regionalne in urbane zadeve. Um, z nami so, ker bomo razpravljali o novi kohezijski politiki za obdobje 2014 do 2020. Vsak od njih bo imel približno 15 minutno predstavitev o področjih, za katera so pristojni. Potem sledi eh, krok vprašanj in odgovorov. Torej, vi poslanci boste postavljali vprašanja, sledili pa da bodo odgovori. Po vsakem govorniku. In 30 minut lahko traja ta del vprašanj in odgovorov. Končali pa bomo ob 17.30, eh, kot sem dejala, že do povdne, niti minuto kazne, eh, kasneje. Tako, prvi je na vrsti Nikolas Martin, namestnik generalnega direktorja za politike, eh, dosežke in pa skladnost na direkciji za regionalne zadeve. Gospod Martin, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, in lepo pozdravljeni. Z velikim veseljem vas danes pozdravljam ob tej priložnosti ko vam lahko na hitro predstavim pregled ključnih zadev. Ključnih zadev na področju kohezijske politike med letoma 2014 in 2020. Predstavil vam bom rezultate dolgotrajnih pogajanj, rezultate, ki smo jih eh, dosegli tudi s podporo Evropskega parlamenta. Na tem mestu bi se rad zahvalil poročevalcem pristojnim za vse uredbe. To je bilo res ogromno delo, ki smo ga uspeli skupaj opraviti in pripravili dokument in pa celoten svežen kohezijske politike, za katero lahko res rečem, da je to odlična nova kohezijska politika pripravljena na prihodnost. Prej sem že videl, da je bila moja predstavitev na teh eh, platnih, zdaj pa ne vem, kje je. Je zginila. Ja, bo, predstavitev bo na platnih vsak trenutek. Kot je dejala gospa predsednica, sem tukaj danes eh, z dvema kolegoma, direktorjama, direktorjama iz eh, DG Regijo, gospodom Rudolfom Nislerjem in pa Frankom Zebertom. Nakratko pa bi vam najprej predstavil, o čem želim govoriti in kaj so zame glavni elementi reforme. To bo vod, potem pa bom govoril tudi o posameznih programih želim izpostaviti nekaj ključnih elementov, ki so ključnega pomena ehm, v celotnem procesu oblikovanja programov. To bo moj del, potem bom besedo predal kolegu Rudolfu, ki vam bo predstavil ključne, kritične točke modernizacije tega celotnega postopka. Na koncu pa bo Frank omenil in pokomentiral še uh, upravljanje in pa nadzor, kjer je prav tako prišlo do nekaj pomenjših sprememb. In ravno zdaj, ko smo v tem postopku sprejemanja raznešnice za obdobje od 2007-2013, veliko govorimo o spremembah iz preteklosti, ki jih bomo potem uporabili v prihodnosti. Tako, ključne točke reforme. Zakaj gre? Kaj je novega? Kaj je drugačnega? Najprej prvi element, ključno oziroma ciljano oblikovanje uh, virov za ključne sektorje rasti. S tem so povezani konkretni cilji in tudi rezultati, ampak o tem bomo več govorili v drugem delu predstavitve in tudi o načinih, kako to doseči. Še en vidik, kako sredstvo oblikovati na kar se da učinkovit način, so določeni predpogoji, ki so prav tako povezani s programiranjem. In sicer tukaj gre za koordinirano oblikovanje vseh skladov, ki so na voljo. Usklajujemo se med seboj, tako da ni prekrivanja, ni neočinkovitosti in da je programiranje kar se da ustrezno. Potem je tu še povezava z širšim gospodarskim okoljem, kjer je treba omeniti tudi evropski semester in pa seveda del nadzora, del, kjer izvajamo revizijo. Ob koncu bom še nekaj povedal tudi o poenostavitvah. Vse to so področja, kjer smo kar nekaj stvari spremenili in kjer bomo v primerjavi s preteklim programskim obdobjem imeli res nov pristop. Zato tudi govorimo o novi kohezijski politiki. Tako, kratek pregled strukture med letoma 2007 in 2013 smo govorili o konvergenci, o konkurenčnosti in pa o evropskem ozemeljskem sodelovanju. To so bili trije cilji. Zdaj pa smo te nadomestili z dvema. Govorimo o naložbah za rast in pa nova delovna mesta. To je en cilj, kar je povezano predvsem s financiranjem držav članic. Potem pa sledi tudi cilj evropskega teritorijalnega sodelovanja, ki pa je tako ali tako že dovolj povezan sam po sebi. Če si zdaj ogledamo ta graf, lahko vidite, ta zemljevid lahko vidite, da imamo tri kategorije regij. Tu so najprej najmanj razvite, ki so srezne, eh, oziroma, ki jih lahko primerjamo starimi konvergenčnimi regijami, potem so tu bolj razvite, kjer gre predvsem za uh, kategorijo med 75 in 90 odstotkov razvitosti najbolj razvitih regij, no, na koncu pa še te najbolj razvite regije. In na zemljevidu lahko vidite, kje se katere regije v Evropi nahajajo. Potem financiranje. Teh podatkov zdaj ne bom prebiral, ampak na grafu lahko vidite, koliko sredstev bomo namenili kateremu sektorju. Celoten proračun je 351 oziroma 300, skoraj 352 milijard evrov, ki jih želimo nameniti za razvoj manj razvitih regij. Eh, Porazdelitev pa je bila, kot rečeno, zapisana na prosojnici. Še nekaj pomembnih sprememb um, je povezanih z koordiniranjem in usklajevanjem pravil za izrabo vseh skladov, ki so na voljo. Poznate tri sklade, razvoj podeželja, kohezijski sklad in pa uh, socialni sklad. No, potem pa je tu še sklad za pomorstvo in ribištvo in pa uh, še en sklad, za katere smo v bistvu za vseh pet smo želeli pripraviti enotna pravila, enoten način uporabe sredstev. In s tem smo prav tako dosegli določeno raven poenostavitev, ki jo bom pokomentiral pozneje. Tako, priprava programov. To počnemo zdaj. Kako to izgleda? Kot veste, je bila uredba sprejeta konec leta 2013. Pomembno pa je tudi, da vemo, da so ključni elementi glede priprave programa v uredbi bili eh, sprejeti na podlagi sporozuma med svetom in parlamentom v začetku leta 2013, torej skoraj eno leto prej. Najprej smo se osredotočili na elemente, s katerimi, smo si, s katerimi smo sprožili neformalen dialog o ključnih delih programa in s tem so lahko tudi države članice začele z postopkom oblikovanja posameznih programov uraden proces, formalen proces se je seveda začel v začetku letošnjega leta. Kot vidite, smo pripravili tudi sporozume za partnerstva. Med majem in novembrom letos jih je bila večina sprejetih, sledili pa so še operativni programi. In čez nekaj trenutkov vam bom podal številke glede slednjih, tako da boste vedeli, kakšno je trenutno stanje. Kot vidite na tej prosojnici, imamo trenutno 46 operativnih programov ki so že sprejeti, že potrjeni. Trenutno potekajo zelo intenzivne dejavnosti, eh, ki so povezane s temi programi in zato vam žal ne morem ponuditi nobenih uporabnejših številk, kaj lahko pričakujemo na tem področju do konca leta. Smo pa zelo optimistični, kajti stvari se razvijajo z izjemno dinamiko in eh, v primerjavi s časom pred nekaj meseci lahko, smo lahko res veseli, kajti v državah članice se stvari razvijajo, kot rečeno, pospešujejo in um, mislim, da bomo tudi pri nas na komisiji lahko res uspešni, kar pomeni, da bomo sprejeli vsaj polovico programov oziroma da bo vsaj polovica programov že pripravljena za sprejetje in um, da lahko potem te programe tudi potrdimo v začetku prihodnega leta. Bomo pa predvsej razočarani, če in ne bomo uspeli doseči vsaj polovice polovičnega uspeha. Tri države, Latvija, Litva in pa Danska, pa so že potrdile vse predlagane programe, kar je odlično. V procesu priprave programov smo se predvsem osredotočili na eh, tematsko povezovanje. To sem že dejal na začetku. Kaj to konkretno pomeni? Osredotočiti se želimo na ključna področja za naložbe. Eh, in stvari oziroma sredstva iz sklada ne preveč razpršiti. Kako nam je to uspelo? Najprej smo pripravili 11 tematskih ciljev, ki jih lahko vidite na tej prosojnici. Vsak evro iz kohezijskega sklada mora biti povedan s temi tematskimi cilji. Na prosojnici vidite sklope tematskih ciljev, ki so vsi povezani z, s strategijo Evropa 2020. Pametna rast, tvarnostna rast in vključujoča rast. No, potem pa imamo še posamezne elemente, ki jih potem oblikujemo v podkategorije. Naprimer, tu imamo uporabo eh, Evropskega sklada za regionalni razvoj, za spodbujanje IKT tehnologij, za spodbujanje majhnih in srednjih velikih podjetij, za spodbujanje nizkogličnega gospodarstva in tako naprej in tako naprej. To so ključni dejavniki, naprimer, za sklad eh, za regionalni razvoj. 80 odstotkov eh, sredstev se nameni za re, manj premožne regije, ostan, preostanek v bolj raz, eh, premožne regije in tako pridemo do skupnih številk. Komisija je mora zagotoviti, da bi v prostop, postopku oblikovanja programov eh, vse številke bile jasne in tudi enačba na koncu vse lahko izide. Če se gledate to prosojnico, lahko vidite, da nam je te sklope res uspelo oblikovati na zelo kakovosten način. To je tudi razlika v primerjavi s preteklostjo, kajti na podlagi sporazumov za partnerstva vam lahko ponudimo v pogledu to, kam približno bodo sredstva šla, zakaj so namenjena. Ker so pač porazdeljena po posameznih tematskih sklopih. Če si pogledate prve štiri tematske sklope, tematske cilje, ki sem jih zdaj ravno kar omenil, lahko vidite, da smo velik podarek dali nas financiranje iz sklada za regionalni razvoj. To tudi dokazuje, da oblikovanje tematskih sklopov deluje, da je uspešno. Če si pogledate številko 7, kjer je govora o infrastrukturi, lahko vidite, da imamo v primerjavi s preteklim programskim obdobjem nižje številke, manj sredstev. Se pravi, to, kar smo spodbujali v prejšnjem programskem obdobju, bomo zdaj spodbujali nekoliko manj. In iz področja izgradnje infrastrukture smo se predstavili na tako imenovano pametno investiranje. Prav tako želimo izkoristiti vse sinergije pri uporabi različnih skladov in s tem tudi zagotoviti smisel način združevanja posameznih sredstev in zato smo tudi pripravili partnerske sporozume. Potrebujemo jih zato, da lahko na strateško učinkovit način izrabimo sredstva iz vseh skladov, ki so nam na voljo. Možnost, da lahko, po kateri lahko uporabljamo naprimer sredstva iz sklada za regionalni razvoj in pa kohezijski sklad, je nekaj, kar je uh, Eh, storilo že 16 držav članic. Torej, gre za programe, ki se financira iz več naslovov, iz več skladov. Gre za združevanje posameznih verov. To deluje in eh, v prihodnosti želimo to povezati z pobudami Kozmi, z vzorjem eh, 2020 in vsemi drugimi našimi vodilnimi pobudami. Želimo pripraviti tudi določene smernice, nek nabor smernic, s katerimi bi si upravičenci do sredstev uh, pomagali pri uporabi skladov oziroma uporabi sredstev iz skladov in pri tem, kje dobiti sredstva za lasten program. Če se nekoliko gledamo še eh, teritorijalno razsežnost, lahko vidimo, da smo to razsežnost, tako kot v preteklosti, skušali eh, kar se da spraviti v vse predlagane politike, se pravi naložbe v urbana območja, ki so ključnega pomena za naložbe, potem naprimer tudi tako imenovan integriran trajnosten razvoj urbanih območij, ki lahko naprimer določen del sredstev iz sklada za regionalni razvoj namenimo tudi razvoju naprimer novih mestnih politik oziroma urbanih politik. To smo skušali na nek način tudi um, razložiti predstavnikom teh regij, torej urbanih regij, kako lahko ta sredstva porabijo in koliko jih imajo na voljo. Kaj bom še omenil v tem sklopu? Naprimer, integriran teritorijalni pristop. to je pristop, ki ga bo uporabilo 21 držav članic. No, potem pa imamo tukaj še pristop, kjer uh, lokalna skupnost vodi postopek uh, priprave projektov in pa tudi investicij. In to je pristop, ki ga bo izkoristilo 16 držav članic. To so nam dejale. Gre torej za nov pristop, ki smo ga oblikovali in ki je tudi zaživel. Potem ex ante pogojenost to je pomemben del celotnega procesa odločanja. Je pa tudi nekaj novega. Se pravi, tri pogoje je treba izpolniti. Ustrezno okolje, potem logika, ali je smiselno vlagati v nekatera območja, kjer zaenkrat, oziroma področja, kjer ni zakonodaje, kjer ni ciljev, kjer ni jasnih projektov, kako sme, sredstva porabiti kjer naprimer tudi MSP ne izvaja vseh zahtev iz sklada za uh, majhna podjetja in potem presodimo, ali, če, ali so ti pogoji izpolnjeni ali ne. Če niso, sredstva ne bo, če so, sredstva stečajo. S tem pa je povezano tudi vprašanje državne pomoči in pa javnih razpisov. Torej, ogromno nekih elementov imamo tukaj, ki jih je treba preveriti. Uh, in tudi izpolniti. In na naslednji prosojnici vam bom pokazal pregled našega načina preglejevanja, ocenjevanja. Z rdečo barvo smo označili tista področja, kjer menimo, oziroma za katera menimo, da pogoji niso izpolnjeni. Kar precej rdeče barve je na, tem, na tej prosojnici, če pogledate. Kar pa ne pomeni, da je to slaba stvar. To je pozitivno, ker to dokazuje, da naš mehanizem ex ante pogajenosti deluje. Če bi financiranje oblikovali brez tega pogoja, brez predpogojev, bi lahko prišlo do večjega števila napak. S tem samo kažemo, kje točno treba stvari izboljšati in kaj točno je treba spremeniti. To je orodje, ki smo ga rodili v novo kohezijsko politiko in eh, na podlagi tega bodo države članice pripravile nove akcijske načrte. Eh, Zato kaj je treba še spremeniti in kako to storiti do leta 2016, torej do konca leta 2016. Vprašanje partnerstev je bilo precej kritično tudi za Evropski parlament. Evropski parlament nas je podprl z veliko večino in zato smo lahko izdelali tudi priročnik eh, za dobro ravnanje oziroma za ustrezno ravnanje. To se je že zgodilo in parlament lahko enakopravno sodeluje v tem procesu, kjer se določajo podrobnosti um, za izvajanje programov država članica, kjer se določajo druge podrobnosti, naprimer um, ehm, kako izvajati, kako predlagati projekte in tako naprej. Mislim, da te stvari poznate, tako da tega ne bom več eh, podrobne razlagal kajti o tem bomo več govorili v strukturnem dialogu. Tako zdaj pa še zadnja prosojnica z moje strani, poenostavitve. Vse, kar sem zaposlen v komisiji in kar delam na kohezijski politiki, um, vse ta pojem vedno znova ponavlja. Poenostavljanje, poenostavljanje. V pripravi celotnega svežna smo temu namenili veliko pozornosti. Torej, bolj enostaven sistem za upravičence, za tiste, ki si želijo do sredstev iz skladov. Dejali so nam, da so postopki prezakomplicirani, da ne morejo do denarja. Želeli smo med seboj uskladiti posamezna pravila za vse sklade, kako do njih, kako vlagati vloge, kako um, popraviti napake in tako naprej. In tudi to je eno od področji, kjer bomo delo nadaljevali tudi potem, ko se obdobje prijave programov zaključi. Tako da lahko vidimo, katere od teh ponestavitev so bile izkoriščene in katere ne. Ter na podlagi tega seveda pripravimo dodatne predloge za bolj enostavn, enostavno prijavo. Tako, mislim, da lahko zaključim z mojo predstavitijo in počakam na obitna vprašanja. Najlepša hvala, hvala za vašo predstavitev. Zdaj pa vam daje možnost eh, postavljanja določenih vprašanj oziroma vprašanj eh, strani vas, poslancev. Gospa Krel je že prosila za besedo, izvolite. Najlepša hvala. Imam krajše vprašanje za gospoda Martina. Nikola, zdajali ste, da smo pripravili možnost boljšega usklajevanja med programom Horaj, eh, Obzorje 2020 in pa programi za raziskovanje, ki ne bi se financirali iz evropskih strukturnih skladov. Nikoli nisem dobila konkretnega odgovora na to vprašanje v tem odboru. Slišali smo, da, je sklad za, oziroma, da so strukturni skladi za regije, da pa je, so sredstva v okviru Evropa 2020 oziroma obzorje 2020 namenjen za neke nadstandardne projekte oziroma projekte odličnosti. A mi lahko, prosim, poveste malo bolj poglobljeno, kako lahko to v prihodnosti uporabljamo, kako naj to deluje? Ker ti zaenkrat se mi ne zdi, da so skladi med seboj usklajeni, saj ta dva ne, tako da prosim za odgovor. Hvala. Gospod Etherich. Najlepša hvala. Odlična predstavitev. Res je bilo to zelo zanimivo. Ne vem pa, kaj storiti v primeru, da imamo nekatere predpogoje, ki jih mora določena regija izpolniti, naprimer socialna izključenost, podnebne spremembe in tako naprej in tako naprej. Torej, kaj je s projektom na tem področju, ki je recimo dolgoročno naravnan? Konkretno vprašanje, kaj se zgodi, če se v mestnem času zgodijo volitve, če pride do volitev in če se potem nova oblast odloči za spremenitev oziroma za spremembo projekta? se spremenijo cilji morda. Kaj potem? Ali se, na primer, neka trenutna regionalna vlada ali pa nek eh, mestni svet lahko odloči za prijavo na nek razpis oziroma oblikuje projekt in kaj se zgodi, če se potem vmes ta mestni svet oziroma ta regionalna vlada zamenja in, si, in se cilj, tudi cilji te nove vlade spremenijo. Hvala. Najlepša hvala za predstavitev. Želim si torej, najprej. Um, prejeti tudi PowerPoint uh, eh, datoteko s to predstavitvijo. Slišali smo, da si je bilo zaenkrat sprejetih 46 operativnih programov. Kako dolgo bo trajalo, da so sprejeti, oziroma se potrdijo vsi programi, preden se lahko začnejo izvajati? Kdaj lahko to pričakujemo? Bi pa pokomentirala še te tematske sklope, ki ste jih omenili. Če, na primer, ena od držav članic se odloči, da sredstva iz eh, sklada ESF um, morda presperi drugam in da začne uporabljati sredstva iz Evropskega socialnega sklada. Kako se lahko to potem usklajuje? Lahko država to sama spremeni? Ali lahko, naprimer, nek organ v državi članici to stori po svoji volji? Naprimer, na Severnem Irskem bo urad za zaposlovanje eh, začel uporabljati sredstva iz Evropskega socialnega sklada. Eh, zato da bo zapolnil luknjo v lastnem proračunu, namesto da bi ta sredstva, ki so mu bila dodeljena, um, uporabil za razpise, ki so se prijavili okvir tega sklada na urad za poslovanje. Ali je to sploh možno? Hvala. Hvala, gospa Vana. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi za odlično predstavitev, gospod Martin. Omenili ste te programe za razvoj, ki naj bi jih vodila lokalna skupnost. Za nas zelene je sodelovanje s civilno družbo oziroma kar vodilna vloga civilne družbe pri teh eh, projektih zelo pomembna. Še posebej v mestih, v občinah je to odlično. In dobro bi bilo, če bi lahko pristop od zgore na zdol skombinirali s pristopom od, zgor, od spode na vzgor. Me pa zanima, kako direkcija za regionalne zadeve pri komisiji gleda na eh, sodelovanje lokalne skupnosti v drugih programih, ne samo v teh, kjer je tako ali tako že predvideno, da bi lokalna skupnost eh, sodelovala. Hvala, gospod Breso. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam, sama sem želela bolje spoznati to, ta postopek eh, potrjevanja operativnih programov če bodo, če je en del, ki bo potrjen in drugi, kar mogoče največji, bodo, bo potrjen, drugi del bo potrjen kasneje prek postopka, ki, katerega imena se ne spomnim, ampak bodo še v proračunu za to leto in ne bo potrebna sprememba večletnega finančnega okvira. Vsi tisti, ki pa bodo zahtevali spremembo večletnega finančnega okvira, ker ne bodo vsebinsko zaključeni v postopku eh, potrjevanje. Za vse te si lahko predstavljamo neko formulo, ki bom sedaj opisala. Takoj, ko bo njihova pot zaključena, bo komisija prižgala zeleno luč, razen za potrditev po reviziji večletnega finančnega okvira, do katere ne bo prišlo pred Eh, jun, majem ali junijem naslednjega leta. To za regije pomeni praktično oktober. In zato, da se razumem, bom navedla en primer. Recimo, marca bo, imamo nek svežen regiji, ki bi jih lahko potrdili takoj, če bi bil potrjen ta finančni okvir. In sporazum, bi, v katerem morajo sodelovati parlament in svet, bi, dala, bi prižgala zeleno luč, to bi državam in regijam omogočilo, da začnejo delati tudi še preden dobijo sredstva, vendar pa bi dobili jamstva, da je program potrjen in ne bo nobenih kasnejših sprememb to bi regijam mogoče omogočilo um, pospešeno delovanje. Za veliko regij dve leti, kajti že dve leti je minilo od formalnega začetka novega programskega um, obdobja, pomeni veliko nevarnost. Torej ste pripravili take vrste um, formulo, ki predvideva predhodno delovanje tudi brez sredstev EU, vendar pa z jamstvom, da, bodo, da, je, potr, da je program potrjen. Hvala lepa, ali je še kakšno vprašanje? Ja, izvolite. Thank you. I hope this doesn't come across. Upam, da tole ne bo odveč in nezanimivo. Namreč sprašujem se, ali so kakšne zahteve, kar se tiče trženja, namreč strani prijemnikov financiranja, glede na to, da predvsem v Združenem kraljestvu, v primerjavi z drugimi državami, zastave Evropske unije ali pa znaki Evropske unije, da je bil projekt sofinanciran in tako naprej, se ne, se, torej ne pojavljajo v Združenem kraljestvu, se to ne pojavlja tako zelo. In kar zanimivo se mi zdi, da je torej, veliko projektov z majhnimi, malimi podjetji, ki se morajo zelo potruditi na tem področju, ampak hkrati pa pravzaprav ni nobene prave eh, podobe, da prihaja financiranje tudi strani sklada za regionalni razvoj ali drugih skladov. Hvala lepa. Mm, mislim, da ni drugih vprašanj. Gospod Martin, izvolite. Hvala predsednica, hvala za vprašanja. Šel bom od zadaj naprej, če smem začeti z zadnjim vprašanjem. Ja, res je, so, obstajajo nekatere zahteve, kar se tiče publiciranja, če nekdo prejme sredstva. To je v uredbi zapisano z podrobnimi pravili. Torej, vsi, ki so upravičenci oziroma prejemniki eh, sredstev iz katerega koli od skladov, morajo eh, seveda upoštevati nekatera pravila. Če recimo gradijo cesto, potem mora tam biti tabla, ki pravi, da je financirano, so financirano in tako naprej. Če gre za neke druge dejavnosti, operacije, potem eh, recimo, če organizirate seminar, potem mora biti na njem oznaka in tako naprej. Vsekakor pa to so pogoji in če tem, s temi ni eh, prejemnik skladen, potem mora vrniti denar. Kajti sicer je to nespremljivo, da bi dobil denar iz proračuna Evropske unije, hkrati pa ne prikazal, da je dobil denar sredstva iz tega vira. To bi bilo posem nespremljivo in bi bila kršitev pravil. Gospa Breso, sveda, to je ena od zadev, o katerih smo veliko razmišljali in tudi Evropski parlament je tukaj sprejel resolucijo v zvezi z tem vprašanjem, namreč hitrega sprejemanja programov za obdobje 2014-2020. Kot ste povedali, so pravzaprav trije možni scenariji ali programi, ki so eh, dokončno sprejeti pred koncem leta, potem imamo skupino, eh, serijo programov, ki so pripravljeni za sprejem do konca leta, ampak za katere ni bilo dovolj časa, da bi šli skozi vse, skozi mašinerijo Evropske komisije. In končno tretja skupina pa so tisti programi, ki še niso primerni oziroma pripravljeni za sprejetje do konca leta. Tisti, ki, eh, za katere nimamo dovolj časa, pa so pripravljeni, torej imamo nek uh, prehodni uh, postopek prenosa. Februarja naslednje leto bo sprijeta odločitev, uh, eh, in, s katero bo določeno, torej bodo določeni zneski za prenos v naslednje obdobje in to bomo seveda sprejeli čim prej februarja, zato da potem lahko začnemo sprejemati tudi te programe, ki so že pripravljeni za sprejem do konca decembra. Za tretjo skupino pa so torej obveze za 2014, pravzaprav se eh, premaknejo na 2015, to pa zahteva revizijo uredbe za večletno eh, proračunsko obdobje. To je pravzaprav tu je nek tehnični predvidljiv proces, eh, upoštevajo se ustrezne določbe in se ustrezno spremeni potem seveda proračun tudi za leto 2015, zato da se povečajo, eh, opa, povečajo zneski teh eh, zavez obveznosti. To seveda zahteva nekaj časa, uredba pravi, da je to treba sprejeti, torej te revizijo, da je treba sprejeti do 1. maja, ampak seveda to se lahko naredi tudi hitreje, če inštitucije le zmorejo stvari izpeljati dovolj hitro oziroma hitreje. Na strani komisije pa se bomo seveda potrudili, da bodo te stvari tekle čim hitreje mogoče. To si torej, to, tako, smo, tako se želimo smeriti, da bi stvari potekali hitro. Ampak seveda, po definiciji ti programi niso bili pripravljeni za sprejetje do konca leta 2014 in ravno zaradi tega je bilo treba nekaj več narediti na strani držav članic v pogo pogovorih z komisijo, ravno zato, da bi prišli do točke, ko bodo programi primerni in uh, pripravljeni za sprejetje. Ne vemo pa točno, kdaj to bo, v katerem trenutku, ampak morda februarja, marca, aprila, potem pa imamo torej še nekaj eh, časa za sprejetje teh dodatnih programov. Naš pristop je vsekakor ta, da gremo čim hitreje skozi ta postopek, zato da bodo vsi programi pripravljeni za sprejetje, takoj, ko bo do eh, sprejete revizije večletnega proračunskega uh, obdobja kar se tiče nekih pogojnih eh, potrditev, seveda tu smo razmišljali o možnostih, kako bi se izognili zamudam, ampak mislim, da ni pravega mehanizma, da bi prišli do nekih pogojnih eh, potrditev. Imamo možnost, da je lahko nek, eh, nek znesek upravičen za izplačilo od nekega trenutka v letu 2014. Potem pa je stvar držav članic oziroma regij, da ustrezno delujejo, da pridejo do selekcijskega postopka in tako naprej, kar se potem potrdi, ko se sprejme program in ko tudi nadzorni odbor je vzpostavljen in lahko potem retroaktivno pregleda, kako je bilo z izbirami, ki so se že opravile, ki so bile opravljene. To je možno. In države članice vedo, kdaj se šteje, da je program primeren za sprijetje. Potem imamo tukaj tveganje, ki je razmeroma majhno na strani držav članic. Torej, to skušamo resnično obravnavati zelo pragmatično na, na ravni naših izvajalskih eh, agencij oziroma služb eh, in v naših komunikacijah z državami članicami. Tu poteka dobro sodelovanje med institucijami eh, in zelo smo osredotočeni res na hitrost zato bi morali biti zamude res kar se da majhne. Torej, tu smo osredotočeni res na zmanjšanje tovrstnih zamud. Kar se tiče vprašanja civilne družbe. Seveda, vključenost civilne družbe je predvidena skozi partnerske določbe eh, kodeksa izvajanja, ampak po definiciji je to najbolj Eh, eh, avtentičen pristop od spodaj na vzgor. Mislim, da mestni, torej, me, celovite mestne strategije pri njih so zahteve za oblasti torej, eh, takšne, da tu ne gre za civilno družbo, ampak hkrati vendarle poudarjamo o vključitev civilne družbe na ustreznih ravneh, lokalno, regionalno in tako naprej. Torej, Vsekakor civilna družba bi morala biti vključena v pripravo celovitih mestnih strategij. To je za nas nekaj, kar je del partnerskega postopka. Tudi kar se tiče ITI. E, torej, e, celovito teritorijalno e, investiranje je nekaj, kar. Eh, je lahko osredotočeno na manjše območje ali pa velja za celotno regijo in tudi tukaj je upravljanje odvisno od tega. Vsekakor pa so vsa ta orodja predmet partnerskih načel. V njih so partnerska načela vključena in to je vzvod za civilno družbo, da odigra svojo vlogo pri celotnem postopku. In eh, to bomo seveda videli tudi, kako bo delovalo v praksi. Mislim, da sem s tem eh, pokril eh, torej, tisto vprašanje tudi o, o, o programih. Vsekakor upamo, da bodo vsi programi sprejeti do sredine naslednjega leta. Eh, programi za teritorijalno sodelovanje že od začetka leta. Namreč, če vzamemo sprejetje uredbe kot začetek, potem bi stvari morale potekati hitreje kot v obdobju 2007-2013 ne glede na to, da imamo morda nekatere bolj zapletene postopke. Kar se tiče vašega konkretnega vprašanja, tu sem nekoliko v težavah, težko odgovorim. Namreč eh, zelo konkretno vprašanje je bilo tu, ne morem povedati kakšnih podrobnosti, lahko pa rečem tole. Eh, vsi programi, ki se tičejo eh, Evropskega socialnega sklada, torej vse sklada, vse to mora biti skladno z tem, kar smo se dogovorili med pogajanji in tu mora biti komisija prepričana, da so prioritetne zadeve iz programa dejansko nekaj, kar je, čemu je zadoščeno in da je to skladno s cilji. Težko pa zdaj komentiram, kaj bolj podrobno razumeli boste, da tu gre za zelo specifično zadevo. Torej, če imate pa kakršnakoli vprašanja, se lahko o tem bilateralno pogovorimo, mislim pa, da bi bilo najbolje o tem govoriti z odgovornim generalnim direktoratom. Potem pa še rekli ste, kaj če, nekaj kaj čejev je bilo. Torej, mi menimo, da bi naši programi morali zagotavljati trdn, nek trden okvir za financiranje. Programi za sedem let, potem še tri leta za izvedbo. Ne gre za kratkoročne zadeve, kratkoročne odzive na neke situacije, ampak gre dejansko za okvir za neko stabilno srednjeročno financiranje tu ne pričakujemo sprememb vsakih šest mesecev ali dvanajst mesecev. Za nas so prednostne naloge nekaj, kar so se dogovorile regije in države članice in komisije, torej nekaj, kar ni podvrženo nekim političnim pretresom. Sveda, če pride do nekih sprememb ampak neke, ostajajo še vedno neke skupno določene prednostne naloge. To torej ne bi smele biti neke spremembe takoj po nekih volitvah, ki bi zahtevale ponovno uh, zasnovo in preoblikovanje programov. Mislim, da tega nikako ne bi mogli sprejeti. Pri tem pa lahko država članica vedno reče, oblasti vedno lahko predložijo predlog za spremembo programa, če imajo neke objektivne razloge za kaj takega. Kajti seveda, razmere se spreminjajo. Uh, začetna analiza se lahko izkaže kot neposem osnovana in so pač potrebne neke spremembe in prilagoditve. To pa je posem običajno in sprejemljivo. Ampak moramo poimeti neke objektivne razloge za to, da ugotovimo, da bo denar res učinkovito porabljen v neki določeni regiji. In končno, pa tudi najbolj težko vprašanje, Namreč, ko govorimo o. V, v uredbo smo vključili elemente, da se poudari skupni strateški okvir, zato da bomo imeli nek skupni pristop. prezgodaj je, ali se bo to res tako lahko, ali bo to res potekalo tako. Vsekakor si želimo osredotočiti tudi na postprogramming, torej na tisto, kar prihaja po programiranju, zato da bomo videli, kako bodo sredstva iz eh, sklada za regionalni razvoj šla tudi v recimo raziskave, tudi z stališča seveda usklajenosti z eh, eh, obzorjem 2020. Se pa strinjam, to moramo spremljati, ta vprašanja si moramo zastavljati in upam, da vam bomo lahko odgovorili tudi eh, na podlagi nekih dokazov v nekaj mesecih. Hvala lepa. Hvala lepa. Rekli smo, da bomo nadaljevali z vprašanji in to bomo tudi počeli v prihodnih mesecih. Torej, najlepša hvala, gospod Martin, za vašo predstavitev in odgovore. Zdaj pa bi dala, predala besedo gospodu Rudolfu Nislerju, direktorju direktorata za politiko, ki bo govoril o povečevanju učinka kohezijske politike. Predstavitev je že na platnih, torej lahko kar začnemo. Izvolite, beseda je vaša. Uh, rad bi vam predstavil drugi del te predstavitve, ki govori o vprašanju, kako lahko povečamo učinek kohezijske politike. In dejansko je bil to eden od temeljnih, eh, eh, eno temeljnih vprašanj, ki smo ga eh, tudi obravnavali v izmenjavi z vašo inštitucijo v zvezi z predlogom za obdobje 2014-2020. Osredotočil se bom na tri vprašanja. Prvič, eh, eh, usmerjenost k rezultatu, drugič potem povezava z eh, postopkom evropskega semestra in upravljanja in končno nekaj besed o uporabi finančnih inštrumentov. Naj začnem Uh, uh, Za začetek treba je povdariti, eh, da v preteklosti je kohezijska politika morda bila preveč osredotočena na porabo sredstev in smo imeli morda premalo smo se ukvarjali z tem, kaj dejansko dosežemo s sredstvi, ki smo jih porabili. Tukaj je bil namen, da v novem obdobju reformirane kohezijske politike razumemo in se strinjamo z državami članicami, da v kontekstu našega operativnega programa potrebujemo jasno začrtano, kaj želimo doseči z nekimi intervencijami iz sklada. Prvič, želimo si jasno vedeti, kakšna je intervencijska logika operativnega programa in tudi po vseh posameznih prednostnih oseh. To, je v prvi fazi povezano s tem, kaj želimo spremeniti z neko intervencijo tega operativnega programa in prednostnih nalog, ki so tam zastavljene. Torej, spremembe v stvarnosti neke regije oziroma države članice. In tu imamo en razred kazalnikov, tako imenovanih rezultatskih kazalnikov. Potem pa gre tu za porabo sredstev iz operativnega programa. Ta sredstva so na voljo za to, da spremenimo neko stvarnost in tu si želimo spremljati tudi, kako poteka napredek v zvezi z konkretnimi cilji, ki so povezani z dejavnostmi predvidenimi v programu. To pa je seveda stvar na strani outputa. Ta, te, ta dva, te dve vrsti eh, kazalnikov imamo. In tu je stvar držav članic, da uporabljajo te kazalnike v kontekstu operativnih programov. Če želite ne, eno ilustracijo tega, kar sem povedal, eh, si oglejte tule konkretne primere, torej kar se tiče rezultatskih kazalnikov globalno se ti povezujejo z cilji strategije Evropa 2020. Recimo, če gre za izboš, izboljšanje dostopnosti neke regije, si želimo tukaj meriti z zmanjšanjem časa, ki je potreben, da pridemo do te regije. Ali pa drug primer. Na področju razvoja in eh, raziskav gre za povečanje inovativne zmogljivosti zasebnega sektorja v neki regiji, kjer merimo torej vrednost zasebnega, eh, zasebnega eh, prispevka k eh, projektom raziskav in razvoja. Torej, tu takšni indikatorji, takšni kazalniki naj bi konkretno kazali, kakšne, kako se spremenjajo te vrednosti. Potem pa še nekoliko bolj konkretno so pa ti izhodni kazalniki, output indikatorji, tukaj merimo, kaj smo v resnici, kako smo sredstva porabili za neko operacijo. Recimo, lahko gre za število podjetij, ki so dobila finančno podporo z naše strani, ali pa uh, novi raziskovalci, ali pa kilometri cest, ki so bili zgrajeni in tako naprej in tako naprej. Gre torej za neposredni učinek, rezultat, ki je bil dosežen z denarjem, ki je prihajal iz skozi operativ, na podlagi operativnega programa. Torej imamo ti dve vrsti kazalnikov in pri teh slednjih izhodnih kazalnikih imamo nekaj obveznih uh, uh, uh, številk pri, pri poročanju. Namž gre za to, da res dobro nadzorujemo in spremljamo napredek. In tudi, ko se poroča o rezultatih neke politike, zato da lahko te stvari povežemo uh, in seštejemo. Recimo pri kazalnikih gre za, za kazalnike, kjer vsakič, ko imamo neko intervencijo, države članice morajo uporabiti določene, določena merila, eh, eh, število podjetij, ki so prijela denar in tako naprej da jih lahko potem primerjamo med sabo in vse to potem povežemo v nek širši okvir, ki mu rečemo uh, okvir uh, Eh, performančni okvir, okvir učinkovitosti, uspešnosti, ki seveda potem vključuje več let rezultatov in ta okvir je na nek način opomnik za države članice, da morajo te kazalnike jemati zelo resno. Da tu potrebujemo neko kakovost, ki mora biti zagotovljena in se tudi vidi skozi poročanje. Gre tudi za to, da ne usmerjamo sredstva v, napačna, v napačne zadeve. Jasno moramo vedeti, da če imamo neke prednostne naloge, ki pa niso tako učinkovite, tako uspešne, kot smo si želeli, da je to pravzaprav, da je napaka, da na takšno področje še kanaliziramo neka sredstva. Potem pa imamo tu še dvoje eh, zadev, ko govorimo o programskem obdobju. Gre za pregled neposrednih učinkov operativnih programov. Temu rečemo milniki. Gre namreč za neke eh, cilje, ki jih želimo doseči na poti, gre pa seveda za neko dolgoročno zadevo, ker se bo pač končala z, z letom 2023. Ampak ti podatki so za nas formalni podatki o izvajanju eh, eh, operativnih programov in o uresničevanju njihovih ciljev. Naj grem naprej na naslednji del moje predstavitve namreč povezave z evropskim semestrom in pa gospodarsko upravljanje. Zakaj je ta povezava tako pomembna? Najprej je treba vedeti, da to, kar počnemo v zvezi s kohezijsko politiko, ni nekaj, kar spodkopavajo neke ekonomske politike po državah, recime, recimo, če gre za slabo, negativno gospodarsko politiko in ki je nasprotna ciljem, smo, eh, za katere smo se dogovorili v okviru kohezijske politike. In drugič, jasno je, da lahko obstaja potreba po tem, da je treba programe prilagoditi, če prihaja, če pride do nekih novih potreb zaradi socialnih ali gospodarskih izzivov, sprememb. Recimo, če imamo neko energetsko krizo, ki seveda prizadene kar nekaj držav članic, potem ne moremo od. Potem je treba zahtevati oziroma se je treba sprejeti neke prilagoditve tej novi situaciji, s katero se države soočijo. Kar se tiče gospodarskega upravljanja kohezijske politike, ga lahko prikažemo v kontekstu političnega eh, trikotnika. Vidite spodaj, levo imamo kohezijsko politiko, ki zagotavlja eh, naložbe, imamo eno puščico, ki gre navzgor, ki kaže, da zagotavljamo vire za financiranje rasti oziroma eh, izdatkov, ki o, o, generirajo rast. Tu seveda zagotavljamo to nekih eh, zahtev stališča javne politike, eh, denarne politike. Potem imamo tu še nekatere pomembna merila, ki naj omogočijo strukturne reforme po državah članicah. In Nikolas je že povedal v prvem delu predstavitve, te strukturne reforme so bistvene tudi za nas, v okviru kohezijske politike. Torej imamo tu tudi povezavo z ex ante pogojnostmi. Zato, da dejansko sredstva plesiramo tako, da bodo države napredovale tudi na področju strukturnih reform. Torej vse to je med seboj povezano v procesu evropskega semestra, ki eh, predstavlja letni pregled evropske politike, evropske, eh, torej izvrš, uresničevanja ciljev evropske gospodarske politike. V novem okviru kohezijske politike prav tako zagotavljamo, da bodo eh, priporočila za države ustrezno upoštevana v partnerskih in operativnih programih. Danes, zdaj programiramo torej eh, te programe, zagotavljamo, da bodo vsa priporočila, ki so že bila izdana, da bodo dejansko tudi upoštevana. Jasno je tudi, da ta mehanizem zagotavlja, da bodo naložbe ustrezno usmerjene, učinkovito usmerjene na najbolj prednostne naloge in cilje Evropske unije, namreč na rast in zaposlovanje. Hkrati to spodbuja neko doslednost in skladnost z fiskalnimi, monetarnimi in makroekonomskimi kazalniki. Ko smo govorili o teh povezavah med makroekonomskim upravljanjem in našo politiko, to, torej to, nek, to ni nekaj čisto novega, to smo že imeli v obdobju 2007-2013, vendar pa najbrž na, nek, na neki bolj nestrukturirani in nekoliko šipkejši ravni kot zdaj v novem obdobju. V novem obdobju bomo imeli stvari bolj strogo Eh, eh, povezane in eh, uravnotežene. In to, kar imamo v operativnih programih, zdaj pokriva vsa sredstva oziroma vse sklade in je povezano tudi s starejšimi mehanizmi, ki jih je imela Evropska unija oziroma ki jih ima Evropska unija za preverjanje skladnosti z postopki upravljanja. Recimo, kar se tiče eh, eh, prevelikega deficita in različnih zahtev, ki prihajajo iz prilagoditvenih gospodarskih eh, programov oziroma strategij. Tu imamo morda nekaj več zdaj tudi samodejnosti in samodejnih povezav kot v preteklosti. Hkrati pa imamo nekatere sprožilce, ki pa bodo lahko pripeljali do tega, da bodo zadržana izplačila glede na obvez, sprejete obveznosti. Ko govorimo o tej makroekonomski torej pogojenosti, imamo tu dve plati 23. člena CPR. Eno je možna zahteva po reprogramu strukturnih sredstev, ki izhajajo iz priporočil namenjenih posameznim državam. In druga zadeva je vprašanje možne prekinitve plačevanja, če država članica ne deluje skladno z zahtevami enega od treh upravnih oziroma praviteljskih mehanizmov Evropske unije. Pred nekaj tedni smo predstavili sporočilo Evropskemu parlamentu o izvajanju prve plati, namreč eh, prvega dela tega, kar sem omenil, reprogramiranja. In bistveno sporočilo v tem kontekstu je bilo, da bomo reprogramiranje obravnavali zelo pazljivo. Seveda lahko zelo dobro razumemo, da gre lahko za mehanizem, ki je lahko zelo učinkovit, zelo uporaben, zelo koristen, ampak hkrati ga moramo uporabljati tako, da bomo zahtevali resnične spremembe, resnične, resnične prilagoditve in hkrati ne bomo uh, ovirali izvajanja oziroma porabe in uporabe sredstev. Prav tako je bilo rečeno, da ta, te nove določbe pravzaprav eh, delujejo nek, na nek način poskusno. Do leta 2017 bo namreč komisija, oziroma do leta 2017 bo izpeljala pregled eh, makroekonomskih pogojev in do takrat bomo pripravili tudi potem poročilo in se pogovarjali o ugotovitvah tudi z, torej med svetom, z svetom in z Evropskim parlamentom. Vsekakor je tu pomembno, da eh, se predvidi, da je možno spremeniti tudi zakonodajno podlago in da lahko pride do ustreznih predlogov za to vrstne spremembe. Vključitev Evropskega parlamenta je seveda ključna. Na to smo zelo pozorni. Hkrati pa je jasno, da mora biti parlament razmeroma hitro, zgodaj obveščen, obveščen, ravno zato, da lahko sprožilk, če pridemo nekih sprožilcev v znotraj tega programa, da lahko se tudi, torej zato se, eh, eh, da, da se lahko strezno odzovemo in eh, komisija je pripravljena tukaj in se zavezuje, da bo dejansko peljala strukturni dialog z parlamentom v zvezi s temi vprašanji. Hkrati je jasno, da če se te določbe potem umaknejo, da bo komisija parlament o tem takoj obvestila. In končno tretji del moje predstavitve, ki se tiče finančnih instrumentov. Namreč to je res eno od bistvenih področji, za, katera, za katerega menimo, da v zvezi z kohezijsko politiko mora biti ustrezno razvito. Še posebej, če pogledamo na nekoliko, nekoliko bolj dolgoročno. Tu gledamo seveda onkraj tistega, kar, onkraj tistega, kar smo rekli prej 2014-2020. Gre za to, da se resnično na, vlaga v ustrezne zmogljivosti. Torej za obdobje. In tu, tu gre resnično za zelo grobe ocene številk ki smo jih eh, povzeli iz operativnih programov, ki jih do sedaj pač poznamo. Torej, tu govorimo o približno 12 milijardah evrov, ki naj bi jih porabili skozi finančne inštrumente. To je približno isto, kot smo imeli v obdobju 2007-2013. Toda, obseg za iz uporabo finančnih instrumentov v obdobju 2014-2020 pa je bistveno večji. Tu imamo različne opcije uh, uporabe za države članice. Lahko, naprimer, uh, eh, imamo prispevke iz kohezijske politike v, z, z uh, eh, uh, instrumenti na centralni ravni Evropske unije. Recimo tukaj uh, uh, pobuda za, srednja, za majhne in srednje velika podjetja ta denar se lahko oplemeniti recimo z denarjem iz Kozmeja ali pa iz uh, obzorja 2020. Potem pa imamo seveda tradicionalno opcijo uh, uh, inštrumentov narejenih po meri. To je bilo do sedaj predvsem uporabljeno strani držav članic v prejšnjem obdobju. Tu pa hkrati zdaj ponujamo nekaj, kar pomeni racionalizacijo za države članice, ki jo lahko države članice uporabijo. Eh, eh, namreč to so eh, tako imenovani instrumenti, ki so že pripravljeni vnaprej, ki so vnaprej že potrjeni, kar se tiče skladnosti z ustreznimi politikami in tudi, če nimajo države nekih izkušenj, lahko preprosto te instrumente vzamejo in jih uporabijo, saj so že pripravljeni, varni so tako zakonsko kot, kot uh, stališča uporabe. Seveda pa to vprašanje, to področje zahteva več tehnične ekspertize in zato, da bi to podprli, smo se skupaj z Evropsko investicijsko banko eh, smo se povezali in bomo zagotavljali tehnično pomoč državam članicam. To pa bo povezano v enem paketu in temu govori, te, to smo pojmenovali FI kompas in to že pravzaprav deluje. Zakaj se tako toliko ukvarjamo z tem področjem uporabe finančnih instrumentov. Dober razlog za to je, da ugotovimo, kje to je mogoče, kje pa ne. Namreč ni to možno uporabiti eh, kjerkoli. Ak, če imamo projekte, ki dejansko eh, generirajo stalni eh, finančni vir, potem lahko tam uporabimo finančne instrumente, da nadomestimo subvencije. Predvsej večji učinek bi lahko dosegli na ta način. V novem obdobju tudi nimamo tematskih omejitev. Finančni instrumenti se dejansko lahko uporabljajo kjerkoli, vse povsod, kjer so ustrezne opcije zgolj z, eh, pod pogojem, da imamo neke projekte, ki generirajo prihodek. Potem pa smo se, pa smo se želeli posebej podpreti tudi majhne in srednje velika podjetja. V preteklosti je bilo to glavno področje za, finančne, za porabo iz finančnih instrumentov in tako bo najbrž tudi v prihodnje. Majhna in srednja velika podjetja so namreč tista, ki naj bi zagotavljala najbolj učinkovit, torej za njih potrebujemo najbolj učinkovite mehanizme. Španija in Malta sta tu že predstavili nekatere programe in tudi nekatere druge države članice razmišljajo o tem, torej o uporabi te opcija, opcije. Eh, eh, do sedaj vemo za Bolgarijo, Hrvaško, Grčijo in videli bomo, kako bo s tem. To bomo videli v naslednjih nekaj tednih. Torej, ti finančni instrumenti se povezujejo z globalno agendo politike na tem področju, In to je bilo jasno povedano strani predsednika Junkerja, namreč, da moramo biti bolj ambiciozni, tudi kar se tiče kohezijske politike, namreč, da bomo delali z finančnimi instrumenti. Kot povedano, smo eh, do sedaj imeli predloge strani držav članic približno v istem obsegu kot v prejšnjem obdobju in eh, izraženo je bilo mnenje, da bi morali nekoliko pos, povečati zadeve in morda eh, podvojiti uporabo finančnih instrumentov v obdobju 2014-2020. Torej, da ne bi samo nadaljevali tako, kot smo delali do sedaj, ampak da bi stvari okrepili. Torej, tu bomo vsekakor stvari spremljali in naredili marsikaj na tem področju. V naslednjih tednih hvala lepa za vašo pozornost. Zdite od... Najlepša hvala za to podrobno predstavitev. Res je, pred tednem smo tukaj razpravljali o makroekonomski pogojenosti, o prvih trendih. Imeli smo zelo dolgo razpravo in prepričana sem, da kljub temu je kar nekaj vprašanj če. Gospod Entrich, naj, najlepša hvala za to zanimivo predstavitev, nekaj vprašanj. Govorili ste o tem, kako bi lahko ustavili financiranje in recimo eh, recikliranje tukaj je bilo, prog je bilo v, v, ne, ta program ustavljen in denar bi mogel biti vrnjen uh, eh, EU. In če se država ne strinja z uh, prioritetami EU, ali bi lahko to ustavilo vse financiranje te države? uh, financiranje vseh projektov te države. Uh, hvala, gospod Hrcevič, gospa Varna. Najlepša hvala. Konkretno vprašanje imam. Ali lahko prosim, da nekoliko bolj pokomentirate tudi to določbo, klauzulo o naložbah? Se pravi, v okviru investicijskega načrta Žana Kloda Junkerja paradigma komisije se na tem področju zdaj nekoliko spremenja, kajti kot kaže komisija bolj razmišlja o tem, da bi eh, naložbe v kohezijsko politiko izuzela iz deficitarnih meril. Nekaj več o tem, prosim. Ali je še kakšno vprašanje? Ne. Hvala. Prosim, lahko odgovorite na vprašanje. Prizn... Priznati moram, da nisem razumev vprašanja gospoda Hetridža. Najprej, prvi del, tam sem želel vprašati, če projekt, ki ga ste ga že začeli financirati, pa ni sledil smernic, ali in je prišel do polovice, ali bo moral vrniti polovice drugo polovico denarja, drugi del, če neka država ni usklejena s prioritetami EU za rast gospodarstva ali boste uh, zaustavili vsa izplačila tej državi, čeprav gre za neto plačilko in čeprav gre za recikliranje denarja, ki ga je ta država že plačala, uh, eh, uplačala v Evropsko blagajno. Ali lahko še vedno ustavite ta plačila? Ja, maybe I come <laughs> back on uh, that question. I'll try to do so. I think. Uh, Povrni se vam k temu vprašanju. V prvem delu govorite na ravni, o ravni projekta in o smernicah. Nisem pa dobro razumel, o katerih smernicah govorite. Tukaj predstavljamo kohezijsko politiko in delamo v kontekstu programov kohezijske politike. Torej imate en program, ki ga je sprijela komisija in ki določa glavne prioritete eh, mm, mm, stroškov za recimo um, raziskave inovacije. Tukaj imamo tri glavne osi in piše, kakšni so cilji, kako se bodo ti cilji dosegli in kako jih bomo podpirali. In potem vodilna, uh, vodilni uh, uh, določijo, kateri so tisti projekti, s katerimi bomo dosedli cilje. To ni, eh, tega ne stori komisija, to naredi država članica. In če država članica seveda izbere nek projekt, ki ustreza vsem uh, pogojem upravičljivosti, potem je odgovornost to države članice. Problem, ki ga ima država članica. Če je resnično slabo izbrala projekt in projekt ne prinese rezultatov, potem ne prinese rezultatov pričakovanih, potem pride do mm, neke luknje v programu in eh, potem pri zaključku programa eh, lahko resnično pride do nekih popravkov, ne samo zaradi nekega individualnega projekta, ampak ker niste izpolnile ciljev eh, v programu, ciljev, ki ste si jih zastavili v programu. Potem druga točka ko je program sprejet strani komisije, ima država članica to gotovost, da komisija ne more reči, ne, sedaj smo si primislili, ne moremo več reči, da je ta program v redu. Ti državi članici daje gotovost in eh, gotovost, da financiranje projekta v tem okvirju bo potekalo. In torej lahko prijavi svoje stroške in dobi povrnjene te stroške. Edini resnična pristojnost, ki jo komisija ima eh, pri spremembi eh, stroškov, je, eh, so določbe pri priporočilih za državo, posamezno državo, kjer se reče, nekaj posebnega se je zgodilo v tej državi in potem lahko to strošek prestavite. In mislim pa, da to tak um, scenarij, kot ste ga opisali, da, da se lahko zgodi vsaj ne znotraj uh, okvira kohezijske politike. Um. Najlepša hvala. Kar zadeva investicijsko klauzulo, mislim, da če sem prav razumel, kar je bilo povedano v prezentaciji o investicijskem, investicijskem načrtu zadeva bolj novi instrument, ki naj bi ga oblikovali Evropski sklad za strateške investicije in ne za Evropske strukture in investicijske nač, eh, v, v, sklade. O tem je že potekala razprava. In Mm, ugotovili smo, mm, da imamo neka marginalno prožnost pri vsakem, eh, pri vsakem primeru, vendar pa pravil mm, ne bi smel, pravi, o spremembi pravil ne bi smeli razmišljati še zdaj. In torej ta razprava zadeva možne prispevke, ki bi jih države članice o katerih bi države članice razmišljale znotraj tega novega instrumenta. To ni neposredno povezano s tem, kar sem govoril. So, Najlepša hvala, gospod Nisler. Nadaljujemo z tretjim delom. Frank Besedo predajam gospodu Franku Sebertu. Uh, ki bo govoril o vodenju in nadzoru v novi kohezijski politiki. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobar dan, gospe in gospodje. Sedaj bom govoril bolj o praktičnem izvajanju programov in vprašanje, na katerega je Nikolas odgovoril, je kar dober uvod v to. Dejansko bi na, vam želel nekaj povedati o nadzornem sistemu in različnih odgovornostih, ki ga imajo države članice pri spremljanju in poročanju. Želel bi govoriti tudi o, o odgovornosti revizije, ki si jo delijo države članice in komisija. In tretji del predstavitve o različnih instrumentih za zagotavljanje pravilno porabo sredstev iz uh, evropskih skladov, tudi o finančnih korekcijah in o ustavljanju izplačil ter o neto popravkih, ki so bili uvedeni z novim instrumentom. Začel bom z grafom, ki ga verjetno težko preberete, vendar pa lahko vidite različne zidake pri um, tem programu um, zakonitosti um, stroškov. In s tem, kaj sem želel povdariti dejstvo, da, kot lahko vidite na desni strani grafa, vidite še pred sprejetjem Eh, začetkom sprejema, sprejetja programa imamo nekatere elemente, to so eh, pogajanja, ki bodo nam dala eh, jamstva za pravilnost porabe sredstev. Imate pa tudi vrsto dejanj ali zahtev pri izvajanju programa od eh, preverjanja, eh, certificiranja, eh, revizij in tako dalje. In na grafu lahko vidite, da se, imamo resnično deljeno odgovornost med državami članicami in tremi um, organi. Uh, to so organi države članice. Potem imamo komisijo, ki ima vlogo nadzornice na vrhu piramide. Uredba govori o tem, da gre za deljeno odgovornost med državami članicami in komisijo, vsaka v skladu s svojimi odgovornostmi. In uredba določa tudi vrsto splošnih načel, ki jih, je, ki jih morajo eh, vsi sistemi spoštovati opis funkcij različnih organov, ki sodelujejo pri izvajanju programa, potem ločitev funkcij med in znotraj temi telesi, potem postopki, ki zagotavljajo pravilnost uh, porabe sredstev in Eh, tukaj govorimo o digitalnih eh, sistemih za skladiščenje podatkov in poročanje o njih. In potem imamo sistem za poročanje in spremljanje nalog če so zanimive za druga telesa v tem sistemu. In ne nazadnje seveda revizija vsakega programa, ki zagotavlja um, prevencijo, prepoznavanje vseh nepravilnosti in goljufij, goljufij v sistemu. Beseda goljufija je bila dodana eh, v uredbo za obdobje 2014-2020. Na hitro bi pogledal funkcije različnih um, organov uh, vodenja programov. Imamo Managing Authority, torej vodilni organ, ki skrbi za zdravo vodenje in kot je Nikolas povedal, ta, je ta organ prvi odgovoren za izbiro uh, projektov in programov, ki so v skladu z kriteriji EU in z uh, cilji programov. Um, ta vodilne vodilni organ eh, mora zagotoviti, torej, da je vse v skladu z cilji znotraj tega okvira in zagotoviti moram, mora tudi, da vsi pogoji za pravilno in zakonito porabo sredstev so izpolnjeni. Tako da upravičenci eh, javni ali privatniki bodo izvajali politiko in izbrane projekte, da ti upravičenci razumejo dobro svoje uh, obveze, kakšen je v resnici projekt, ki uh, se sofinancira torej in kakšne so njihove obveznosti pri spoštovanju pravil, pri poročanju informacij vodilnemu organu in pri izvajanju projektov ter um, doseganju rezultatov, to so storitve in izdelki. In to je zelo pomembno, zagotoviti upravičenost tega projekta. Projekt ne sme biti samo upravičen z vidika kriterijev, ampak tudi izvajanje mora biti v skladu z um, tem, kar je vodilna oblast odobrila, vodilna organ um, um, odobril. Seveda ta vodilni organ mora imeti zmogljivosti, da lahko vodi take projekte in izvajati mora tako imenovano mm, management verification, torej nek nadzor, zato da bi zagotovila, da so stroški upravičenca v skladu z napredovanjem projekta in da so pravilni in v ta nadzor in to preverjanje je prva obramna črta v boju proti um, nepravilnostim, kaj ti ta uh, organ ne bi smel potrditi stroškov, če so stroški seveda nepravilni. In um, to je treba narediti z administrativnim preverjanjem, ki so 100 odstotni za vsak evro, ki ga je prijavil upravičenest. In tukaj imamo eh, tehniko vzorčenja, z nekaterimi dokumenti, s katerimi se preverja upravičenost stroškov. Poleg tega pa mora organizirati tudi obiske na kraju samem in tako vzorčiti, da vidi, če kako se izvajajo operacije in da vidi, če so vse izjave v skladu z računovodskimi dokumenti, pa tudi, če se resnično uh, operacija fizično odvija tako, kot je opisano. To so približno iste določbe, kot smo imeli v obdobju 2007-2013 eh, s spremembo eh, časa eh, za oddajo letnih poročil, k temu se bom povrnil, sedaj mora ta vodilni organ zagotoviti, da ko eh, se certificirajo stroški pri komisiji, da so vsi eh, ta preverjanja že opravljena. Obstajajo tudi nove zahteve za vodilni organ in tukaj seveda, da imamo pravilne ukrepe proti goljufijam. Povedal sem že, da eh, nepravilnosti in potreba po ukrepih proti goljufiji je vključena v sistem in to smo dodali v uredbo. Te protigolfijski ukrepi morajo biti učinkoviti. V, v hkrati pa morajo biti sorazmerni s tveganjem. In lahko se zgodi, da nekateri programi imajo malo dodatnih ukrepov, kajti njihovi sistemi so že zelo dobri. Drugi programi pa morajo razviti eh, dodatne eh, protigolf ukrepe proti goljufijam. In tukaj torej, je neko, nek instrument za to, da vodilni partner lahko um, lahko vse to preveri. Kar zadeva poročanje in eh, odgovornost vodilnega organa, ta mora podpisati izjavo, ki jo bo poslal komisiji vsako leto o delovanju sistema, o pravilnosti in zakonitosti transakcij in o zdravi, zdravljem upravljanju. Ta dokument je zelo pomemben, kaj ti to je zaveza um, upravljalca, torej tega vodilnega organa, s čimer potrjuje, da je izvedel, izvedel vse dejanja za zagotavljanje pravilnosti boja proti goljufijam in poročanja o vseh kazalcih. Poleg tega je treba organizirati seminar, kjer ta vodilni organ Eh, pripravi povzetek dela, ki je potekalo čez leto, eh, probleme, s katerimi se je srečal in eh, pripravi torej, in seznani tudi z revizijskim poročili in vse treba poslati komisiji do 15. februarja celoten svežen dokumentov za jamstva, katerim sem se mu še povrnil to je, uh, to je zadevalo organ upravljanja, sedaj pa organ certificiranja. Ta mora certificirati vse stroške za komisijo in v nekaterih državah članicah je odgovoren tudi za izplačila upravičence. Organ certificiranja mora komisiji predati uh, prošnje za povrnitev stroške v računovodskem letu od 1. julija do 30. junija naslednjega leta in v tem letu mora, torej mora potrditi, da, je, da so vsi, vsi ti zahtevki potrjeni in da so šli skozi celoten postopek potrjevanja organa za potrjevanje, ki ga izvede organ za potrjevanje. Organ za potrjevanje mora pripraviti nek eh, računalniški sistem, da bo beležil vse finančne transakcije, tako pri, eh, torej vse stroške in vse korekcije, vsa, vse popravke in to je nov element za obdobje 2014-2020. Potrjevalni organ mora pripraviti račune za vsak program in jih poslati komisiji do 15. februarja vsakega leta. Tukaj gre za skupek vseh stroškev in organ za potrjevanje bo potrdil pravilnost in verodostojnost teh stroškov in usklajeno z vsemi zakoni. Torej, organ za potrjevanje bo potrdila um, torej zakonitost in pravilnost vseh teh izračunov in stroške na podlagi vsega dela revizijskega in eh, na področju certificiranja, ki ga je upravila v preteklosti. Organ za potrjevanje bi se lahko morda združil z organom za upravljanje v en, eh, v en organ, seveda z ločenimi funkcijami. Tretji organ pri vsakem programu je organ preverjanja, organ revizije. Od leta 2017 bo organ za revizijo moral pripraviti strategijo za revizijo za to obdobje in ta strategija bo na voljo komisiji in napisal sem, da bi lahko imeli vlogo pri imenovanju. Obe ta, obe, oba ta organa mora imenovati država članica po oceni neodvisnega revizijskega organa, ki bo preveril, če so v skladu z kriteriji, z merili, ki so del e, uredbe o skupnih določbah. In v večini naših držav članic imamo informacije, da bo to neodvisno telo eh, izvedlo mm, imenovanje takoj po sprejetju programov. Ko je torej pripravljena ta revizijska strategija, bo revizijski organ moral izvajati sistemske revizije. Um, in zadostiti vsem zahtevam uredbe. Vse, kar je komisija je napisala, je zapisala 18 zahtev, ki jih mora vsak program izpolniti. In organ za revizijo bo nadziral, če je teh 18 zahtev izpolnjenih in potem eh, na podlagi tega zaključilo, če je sistem učinkovit ta revizijski sistem bo izvajal tudi tematske revizije glede zanesljivosti eh, kazalnikov, to je nekaj novega pri merjenju uspešnosti programov in recimo bo se lahko sredotočal na uh, neka področja, ki so zelo tveganja za recimo državno pomoč, eh, javna naročila, izvajanje novih ukrepov proti goljufijam. To so sistemske revizije, ki se izvajajo vsako leto. Drugič, mora revizijski organ vsako leto izvajati revizije na podlagi eh, reprezentativnega vzorca, ki je običajno nek statistični vzorec, zato da lahko pripravijo revizorsko mnenje o delovanju sistema in o pravilnosti vseh operacij, ki se izvajajo. To se bo nanašalo na na računovodsko leto od julija pa do junija naslednjega leta. In nov element pri njihovem delu je, da bodo morali izvajati revizije računov, ki jih je pripravil potrevalni organ, organ za potrevanje in jih je poslal komisiji do 15. februarja vsakega leta. Vsa to uh, vse to delo bo opravil organ za revizijo vsako leto od leta 2016 za vsak program, tako da bo komisija imela eh, splošni nadzor nad računi in eh, neko splošno mnenje o učinkovitosti delovanja sistema v računovodskem letu. komisija mora ravno tako izvajati nadzor s pomočjo revizije in revizijske strategije? Tudi pri določanju programov komisija lahko zahteva upogled eh, uh, v ta svežen programov za vse programe razen za tiste, eh, mora komisija eh, mm, izvajati tudi neke preventivne ukrepe, eh, dokler ne dobi prvih mnen revizorskega organa. In želimo, seveda komisija jim bo dala smirnice in metodološke instrumente za njihovo delo na področju revizije in komisija bo, uh, bo skrbela za to, da bodo vsi delo na vseh skladih, uh, da, bodo, torej, da bodo ti skladi bolj povezani. V strategiji 2014-2020 bo, imeli bomo neke skupne revizijske preiskave po potrebi. poteka tudi koordinacija z, odborom, z organom za eh, revizijo, s katerim se pogovarjamo o metodologiji in to nam dava, daje nov zagon in za, tako se tudi zmanjša delo komisije pri reviziji, če vidimo, da se lahko zanesemo na organ za revizijo. Vsakič, seveda, v vsakem primeru, ko je to le možno. Revizija se strani komisije bo potekala vsako leto in se bo ukvarjala z vsemi temi dokumenti zagotovil, ki jih mora sprijeti do 15. prijeti do 15. februarja, zato da bo dosegla zaključke in lahko torej zaključi račune v povezavi s stroški, ki so bili izplačani. In zato, da bi lahko izvedli tudi oceno tvegan pri programih, za katere obstajajo še pomisleki glede nepravilnosti pri računih. Glede na te revizije ciljev bi komisija lahko morda začela z postopkom um, popravkov pod pogoji Eh, pod posebnimi pogoji bodo te korekcije, bodo te popravki tudi net popravki. Komisija ima za to kar nekaj instrumentov, za torej ulogo nadzora nad izvajanjem programov. Prekinitev izplačil je bilo nekaj, kar se je že izvajalo v obdobju 2007-2013 za maksimalno šest mesecev, če je prišlo do um, neučinkovite porabe ali pa če je komisija morala izvest, izvesti dodatne uh, preglede. In tukaj imamo še nov, sedaj imamo še nov pogoj v obdobju 2014-2020, ki je povezan z tem, če eh, država članica ni poslala enega izmed petih dokumentov do 15. februarja. In tukaj sem zelo hiter, kajti ta instrument že poznate, je enako kot prejšnjem letu. Eh, prekinitev izplačil komisija lahko vse ustavi rok za umestna izplačila, če vidimo iz revizij, da prihaja do eh, nepravilnosti pri eh, organu upravljanja. Možno je prekiniti izplačila, če država članica ni popravila situacije. Potem pa imamo še nove, nove pogoje za prekinitev izplačil in O tem je Rudolf govoril pred menoj. In ti pogoji zadevajo zdravo uh, finančno upravljanje. Finančne korekcije, to je legalni instrument, ki ga ima komisija na voljo. Komisija ima možnost izvesti nete fina, net, uh, <laughs> neto finančne uh, popravke ki bi jih morali najprej izvesti države članice, kajti tukaj imamo deljeno odgovornost in to je odgovornost države članice, da popravi nepravilnosti. In če obstaja neka sistemska nepravilnost, bi morala država članica pregledati vse operacije in vse, deje, vse stroške. Ko država članica opazi nepravilnosti, in izvede korekcije, uredba državam članicam daje možnost, da znova porabijo eh, sredstva za druge operacije, ki so ravno tako upravičene. In to je zelo pomembno, kajti to državam članicam daje spodbudo, da izvajajo revizijo pravočasno in na pravilen način. Komisija pa ima možnost Eh, izvajanja finančnih eh, popravkov, ko prihaja do resnih nepravilnosti, ki jih država članica sama ni popravila na prvi stopnji. In seveda eh, vedno ob spoštevanju sorazmernosti teh popravkov. Novost in nova, novo zakonski instrument, ki ga komisija ima na voljo sedaj, je možnost, da izvaja neto finančne popravke, če komisija ali pa država v reviziji um, prepozna nepravilnosti pri izvajanju, potem ko je do, prejela dokumente se strani države članice pogoji m, mm, niso. M, mm, Seveda te, o teh uh, napakah država članica ni seznanila, komisije niso bili zapisani v dokumentih in te korekcije temeljijo na posameznih primerjih uh, prepoznanih nepravilnosti. Če pa to ni možno, ko nepravilnost ali pomankljivost ni eh, stroškovno učinkovito, je mogoče izračunati nek pavšalno vrednost nepravilnosti. In ta pavšal je določen v uredbi med 5 odstotki in 100 odstotki. In ta pavšal je možnost da bi zagotovili, da je celotni znesek sedaj pravilen in zakonit, ko je prišlo do te korekcije, ne glede na posamezne operacije. Je, če pa je ta uh, eh, paušal uh, eh, neproporcionalen, nesorazmeren, potem uh, v primeru, ko prihaja do stalnih kršen, se ta, pav, ta pav, komisija lahko poviša ta pavšalni znesek do maksimalnega eh, zneska. To so glavni elementi iz načinnosti eh, sistema kontrole za zagotavljanje pravilnosti in zakonitosti stroškov in zagotavljanja jamstev komisiji pri izplačilih. Thank you. Thank you Um, Najlepša hvala za to predstavitev. Kolegice in kolegi, ali imate po vsem tem še kakšno vprašanje? Ja, gospod Eterič, izvolite. Čisto na kratko, kajti to je bilo res zelo temeljito in izčrpno. Res uh, sem očaran nad tem vašim znanjem. Morda je bilo to že v predstavitvi, ampak vseeno me zanima, kakšna so merila za izbor revizorjev v državah članicah ali morajo biti morda kakšni uradni um, računovodje, tako kot pri nas v Združenem kraljestvu, ali je karkoli drugega, ali mora biti kakšno potrdilo, izobraževanje, karkoli drugega. Hvala. Hvala, še kdo, kakšno vprašanje? Izvolite. Ja, res je bilo to zelo temeljito, izčrpno. Jaz bi se osredotočil na tisto vprašanje, o katerih smo glasovali prej, boj proti goljofijam. Slišali smo ali pa dobili smo vtis po celotnem političnem spektru. Da se zavedamo, da se treba proti goljofijam in zlorabam boriti. ampak ali se vam ne zdi, da lahko ravno te stroge zahteve glede revizije in pregleda privedejo do višjih stopenj uh, goljufij, zlorab in vsega ostalega? Kaj menite o tem? Morda tega ne boste želeli pokomentirati, ampak ali zdaj ta spremenjena revizijska pravila pomenijo spremembo v primerjavi s prejšnjimi ali ne? ali pa se vam zdi morda samo, da gre za neko spremembo na papirju, v praksi pa bodo te stvari takšne, kot so bile. Hvala. Najlepša hvala, hvala za taj tide vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala za te pripombe in vprašanja. Prvo vprašanje, revizijski organi. Teh ne izbiramo, nobene certifikacije, ni certificirano, ni nobenih pregledov, eh, nobenega potrjevanja. To so organi, ki jih imenujejo države članice, ponovadi v okviru Ministrstva za finance. V nekaterih eh, državah članicah pa gre samo za službo na inšpektoratu, ki je pristojen za finančni nadzor, za revizijo in ponovadi gre za ljudi, ki se poklicno ukvarjajo s tem delati morajo skladno z mednarodnimi sprejetimi standardi in komisija temeljito spremlja delo revizijskih organov. V obdobju med letoma 2007 in 2013 smo pregledali delo vseh 47 eh, revizijskih organov pristojnih za regionalno politiko in ugotovili smo, da 43 od teh 47 organov deluje na za, povsem zanesljiv način, da upoštevajo vse standarde kakovosti in da se lahko komisija zanese na njihovo delo. Kljub temu, da ne obstaja formalen okvir, v katerem bi se potrjevalo te organe, vam lahko zagotovim, da sodelujemo s profesionalci, ki spoštujejo standarde, ki um, svoje delo upravljajo na kakovosten način. Uh, Kot rečeno, s temi kolegi ogromno sodelujemo in tudi uh, jih ne nekdo preverjamo, kajti imamo sezname preverjanja, merila, sistemske zahteve, vse to mi moramo preučiti, preveriti. Seveda, sistemi se med posameznimi državami razlikujajo, kajti to je odvisno tudi od upravnega ustroja države. Revizijski organi pa so običajno neodvisni, profesionalni, in tudi v tistih primerjih, kjer smo ugotovili pomankljivosti, smo tem organom dejali, da mora stvari izboljšati in to se je zgodilo. Jaz bi odgovoril na drugo vprašanje. Morda bi samo dopolnil kolega glede prvega vprašanja. Ključno, mikrofon prosim. Ja. To je ključni komentar, torej, da delo poteka skladno z mednarodno zločenim standardim. Drugo vprašanje gospoda Lure pa se nanaša na poenostavljene poenostavitve. Ne gre toliko za zahteve glede revizije, ampak bolj za pravila, ki omenjajo skladnost projektov, ki omenjajo upravičenost projektov do sredstev. Sedaj lahko rečete, da preveč pravil vodi v večjo število nepravilnosti. In Zato smo želeli z novo zakonodajo med drugim tudi zagotoviti večjo stopno poenostavitev. Zato smo tudi nekatere nek zahteve glede upravičenosti oklestili. Naprimer, državi članici lahko zdaj nekdo reče, da bo uporabil stroške obračunane po standardnem obračunu. Torej lahko imamo naprimer pavšalni pristop namesto da tukaj seštevamo vse posamezne stroške uh, projekta. Torej, namesto da uh, za vsako vožnjo z avtobusom izkažemo oziroma skušamo to izkazati z posebno vozovnico oziroma posamezno vozovnico, lahko imamo zgolj pošalni znesek, ki pokriva vse. ERDF izvajamo v veliki meri z javnimi naročili, javnimi razpisi. Tudi direktive o javnem naročanju veljajo na tem področju preveriti in preverjati moramo skladnost um, izvajanja teh naročil z osreznimi direktivami. Če si preberete poročilo računskega sodišča, lahko vidite, da je na našem področju uh, največ napak povezanih z um, javnimi naročili. Temu pa se morda ne bo možno izogniti, kajti javna naročila mora biti izvedena tako, da se vsak evro, ki se naloži, vsak javni evro tudi obrestuje, tudi povrne. Pri tem moramo predvsem več napora vložiti v ustrezno izobraževanje, ustrezno usposabljanje tistih, ki se ukvarjajo s razpisno dokumentacijo, s projekti, s preverjanjem. In države članice eh, v bistvu ne rabijo pripraviti nobenih dodatnih pravil glede upravičenosti. Bomo pa vse skupaj temeljito nadzorovali, spremljali in če se karkoli nepravilnega zgodi, bomo tudi ukrepali. S tem bomo zagotovili, da ne bo prišlo do nekih nepotrebnih pravil, do, do, tudi do, do napak in da v bistvu bodo stvari potekale, kot morajo. Najlepša hvala. Hvala, gospodje, hvala za vaše predstavitve in hvala za vse te izjemno podrobne informacije, ki smo jih danes slišali. Prepričana sem, da bomo slišali še več vprašanj v bližnji prihodnosti. Bodite potrpežljivi, tudi odgovori na vprašanje bodo prišli. Tako, naslednja točka na našem dnevnem redu, točka razno, ampak mislim, da nihče nima česa dodati. S tem, da smo pri koncu našega sestanka. Naslednja seja bo v ponedeljek 19. januarja od 3. popovdne do pol 7. popovdne tu v Bruslju in pa potem še naslednji dan, v torek 20. januarja od 9. zjutraj pa do pol enih. Torej do povdneva. Zahvaljujem se tolmačem, pravi predsednica, v imenu vseh članov odbora. Najlepša hvala. In s tem tudi končujem sestanek odbora regij za danes. Nasvidenje.